Pa začnimo sa sestankom. Govorila bom špansko. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam na javni predstavitvi za mesto Evropskega varuha človekovih pravic. Najprej bom podala kratek uvod predsednik Evropskega parlamenta je prosil, da odate kandidature za Evropskega ombudsmana in sicer do 30. septembra 2019. No, potem je eh, bilo v uradnem listu objavljeno obvestilo o pozivu eh, k predložitvi kandidatora. Italijanščina je na kanalu 4. No, 30. avgusta je eh, bil v uradnem listu objavljen rok. Um, in kandidati, ki so prejeli podporo vsaj 40 poslancev iz vsaj dveh držav članic, so poslali svoje kandidature. 23. oktober 2019 je eh, predsednik uh, na plenarnem zasedanju objavil imena kandidatov in tudi seznam poslancev, ki so podprli kandidate. Kandidati so uložili tudi vse potrebne dokumente, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje. Naš odbor pa je pristojen za javno predstavitev kandidatov. Vsi poslanci Evropskega parlamenta lahko prisostujajo tej seji. Z nami eh, so sledeči kandidati, gospod Giuseppe Fortunato, Julia eh, Lafranc, eh, Nils Muižniks, Emily O'Reilly in Cecilia Wikstrom. Eh, še nekaj praktičnih informacij. Eh, ta sestanek se prenaša na spleto. Imamo eh, tolmačenje vse uradne jezike. Zahvaljujem se tudi poslancem že vnaprej. No, kakšen postopek bomo uporabljali? Kandidati bodo uh, dobili uh, pet minut za svoje vodne predstavitve in sicer bomo šli po uh, abecedi. Oziroma vsak bo dobil na voljo 65 minut in najprej bo vsak dobil 10 minut za svojo predstavitev. Potem pa bomo mm, imeli prvi krok vprašanj in odgovorov. Najprej dobijo besedo koordinatorji. Za vsako vprašanje bomo imeli eno minuto časa in za odgovor dve minuti. Eh, imeli bomo pet predstavitev, to bo zelo naporen dan. Eh, v drugem krogu eh, vprašanj in odgovorov pa bomo imeli eno minuto za vprašanje in eno minuto za odgovor. Torej, Eh, Evropska ljudska stranka, socialdemokrati dobijo po dve minuti, Renew, Zeleni, ID, EKR, GUE, NI, ena minuta. Eh, Catch the eye postopek bo eh, obsegal pet minut in ob koncu bodo dobili kandidati besedo še za približno tri minute, zato da povzamajo svoje misli. Vse bi vas prosila, da se natančno držite časovnih omejitev. Začeli bomo sa prvo predstavitev. Besedo dobi gospod Giuseppe Fortunato. Lepo vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Zelo sem počaščen, da smem eh, biti na tem eh, sestanku in predstaviti svojo kandidaturo za Evropskega varuha človekovih pravic. Tretjič imam priložnost v svojem življenju, da predložim svojo kandidaturo. Naj povem, da sem svoje življenje eh, preživel v glavnem eh, kot Evropski varuh človekovih pravic. Najprej bi vam eh, podal um, svoje misli o tem, kakšno vlogo ima Evropski varuh človekovih pravic. In sicer bom to predstavil v treh delih. Najprej se bom predstavil, potem druga točka. Predstavil bom nekatere konkretne rezultate svojega dela kot, eh, Evropski, kot eh, varuh človekovih pravic. In kot tretjič bom predstavil, kakšne zamisli imam o Evropskem varuhu človekovih pravic in predstavil bom. Mm, koliko potencijala vseboje ta funkcija, ta potencijal pa še ni bil izkoriščen nujno moram predstaviti svoj uvod, svoj pogled na vlogo Evropskega varuha človekovih pravic. Torej, kaj je njegova vloga? On eh, nelagodje eh, državljana spremeni v nasmeh. Mora pa priti tudi do eh, korenin problema in zagotoviti mora to, da se bomo v prihodnje izognili takšni situaciji in mora tako vzpostaviti javno upravo, ki je pravičnejša ombudsman se mora znati zmagovito zoprstaviti birokratskim uviram, kajti te se pogosto skrivajo za interpretacijo predpisov. Zato, da bi lahko dobro upravljal vlogo, je torej nujno pomembno to, da eh, varo človekovih pravic eh, zelo dobro pozna javno upravo in da pozna anomalije in da eh, si predstavlja tudi učinkovite rešitve. Brez pravnih kompetenc se lahko zgodi to, kar se je večkrat zgodilo. Namreč, da smo potem priča zelo dolgim postopkom, eh, pri katerih ni nobenih pozitivnih rezultatov. In um, iz tega izhajajo tudi razlogi za mojo kandidaturo. Ni mi treba razlagati, zakaj bi rad postal Evropski varuh človekovih pravic. Glede na to, da sem bil ombudsman in da sem zdaj ombudsman. Bil sem ombudsman za kampanjo in sicer od uh, leta 1999 do leta 2004. In od julija 2018 sem ponovno ombudsman kampanje. Bil sem predsednik dveh mednarodnih omrežij eh, varuhov človekovih pravic in sicer sveta Evrope in pa sveta. Od, um, torej od leta 2005 do 2012 sem bil nadzornik za varstvo podatkov in bil sem tudi koordinator eh, laboratorija eh, Privacy, to je mednarodni organizem, kjer sodeluje 25 nadzornikov varstva podatkov. Bil sem uh, tudi vodja uh, pravnega in zakonodajnega urada pri podpredsedniku sveta ministrov. Bil sem, sodnih, bil sem eh, tudi direktor magistrskih programov. Izbiral in izobraževal sem uh, direktorje v, javnem, v javni upravi in v svojih temah, v svojih knjigah sem se ukvarjal s pravicami državljanov sprožil sem tudi temo eh, civikracije. Tukaj gre za dovršeno demokracijo, v kateri so pravice povsem zajamčene. Ombudsman ima dožnost, da zagotovi, da se predpisi spoštujajo. Poleg tega se mora uspešno boriti proti slabemu upravljanju. Sedaj pa bi rad predstavil um, rezultate svojega dela. Ombudsman je dolžan predstaviti konkretne rezultate, ne da predstavi zgolj eh, prazne programe in pa ehm, da eh, samo podaja izjave. Naj vam pa dam deset primerov. Prvič. Zoprstavil sem se eh, temu, da bi imenovali osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev. Včeraj v regiji kampanja je. Um, Eh, eh, eh, je bilo preprečeno, da bi nadzornik za invalide postal nekdo, ki za to ni bil primeren. In zato se moramo zahvaliti meni. Poleg tega sem prispeval k temu, da so se ustanovili enotni jamstveni odbori, ki zagotavljajo tudi enake možnosti za ženske. Na ta način sedaj spoštujemo tudi evropske predpise. V treh občinah so razobesili plakate, ki, so bili, ki niso bili vredni dostojanstva žensk. No in jaz sem potem eh, posegal, eh, kajti boj proti eh, spolnemu nadlegovanju je nekaj, čemu sem zapisan in dosegal sem dober rezultat. Poleg tega sem dosegel tudi dobre rezultate na področju boja proti eh, požarom v gozdovih, kajti eh, zagotovil sem, da so se dobre prakse širile med županje. Poleg tega sem dosegel tudi to, da so odpravili ovire za invalide eh, pri dostopanju do zgradb. Torej, kaj je moja delovna metoda? Jaz se spopadam s specifičnim primerom, potem rešujem tudi analogne situacije in ustvarim trajnostne modele. Naj vam podam primer. Včasih je bilo tako, da ko otroci niso eh, naredili izpitev v šoli, so to izvedeli šele na oglasni deski. In potem je prišlo celo do tega, da so si otroci sami že uh, vzeli življenje. Sedaj pa sem uh, dosegel to, da najprej obvestimo njihove starše, ki jim na primeren način uh, podajo te informacije. In tako sem rešil sicer en primer, posledice pa so bile pozitivne za vse. Iz eh, šolskega eh, konteksta izvira še en primer. Nekdo se je pritožil, da eh, je torba pretežka, torba, ki jo nosi vsak dan v šolo in potem sem zagotovil, da so sedaj torbe lažje za vse otroke. Poleg tega sem dosegel tudi to, da sedaj spričevala pošljemo tudi tistim staršem, ki ne živijo z otroki. Torej, tudi to je moj konkreten primer rezultata, ki sem ga dosegel kot otrok ombudsman. Kajti Rikordo Stefano, to je bil mladi oče, mi je eh, poročal o eh, svojem položaju, ko ne prejme eh, spričevala in ta problem sem rešil in tako se je rešil položaj tudi za vse druge starše, ki se znajdejo v takšnem položaju. Potem še en primer. Mm, neka deklica se je eh, obrnila na ombudsmana zaradi tega, ker so zaposleni v bolnici ehm, uporabljali mobilne telefone za privatne namene. In uh, ona je uh, mene na to upozorila in potem smo dosegli, da so prepovedali uporabo mobilnih telefonov v prostorih, kjer se zadržujajo zelo bolani pacijenti. Eh, naj omenim še en primer in sicer eh, mikroregijo oziroma sredozemsko mikroregijo. To je eh, pobuda Evropske unije. V tem primeru sem dosegel, da je ta mikroregija v resnici zaživela. Mislim, da imamo eh, pet možnosti, kako bi dvignili kakovost eh, Evropskega varuha človekovih pravic. Torej, moje izhodišče je, da je premalo pritožb in sicer 2200 letno. Evropski varuh človekovih pravic ni dovolj poznan verjetno zato, ker ne pride do strukturnih sprememb, ki bi izvirale iz ukrepov Evropskega ombudsmana. Torej, potrebno je poskrbeti za večjo vidnost. Drugič, od teh 2200 pritožb jih je manj kot 900 v mandatu eh, Evropskega varuha človekovih pravic. Kajti v veliki večini primerov Evropski varuh človekovih pravic pritožbo pravzaprav razpošlje drugim eh, oblastem in pogosto brez smisla, kajti na tiste druge inštance si je eh, pritožnik že tako in tako obrnil. In zato bi bilo smiselno, da bi opozorili vse evropske inštitucije na to, da morajo v vseh aktih in v vseh priložnostih opozoriti na možnost, da se obrnete na Evropskega varuha človekovih pravic. Tretjič. Ne moremo reči, da so standardi javne uprave Evropske komisije dobri. Eh, kajti, to je sicer eh, sodba eh, sedanje Evropske varuhinje človekovih pravic, ampak ta izjava ne temelji na nobenem podatku standarde evropske uprave je treba dvigniti in sicer kar se tiče hitrosti in učinkovitosti. Treba, eh, torej, eh, Evropske varo človekovih pravic mora eh, nujno ukrepati, kar se tiče evropskih organov. Evropske varo človekovih pravic mora zagotoviti preglednost postopkov. Peta točka, sedaj bom sklenil. Nujno je potrebno dnevno sodelovanje Evropskega varuha človekovih pravic z evropskimi poslanci. Ne moremo se omejiti zgolj na dokumente in na srečanja. Treba je jasno povedati, da se evropski poslanci pogosto soočajo z ovirami, eh, kar se tiče položajev, ki jih razkrivajo in eh, zaslišanja evropskih mm, eh, poslancev mm, eh, razkrivajo točke, kjer bi lahko posegel evropski ombudsman. In jaz bi delal mm, učinkovito, neodvisno na podlagi številnih izkušenj. In sicer bi si prizadeval za boljše življenje naših državljanov. Zelo sem počaščen, da sem torej tu in z veseljem pričakujem vaših vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fortunato. Hvala lepa za vašo kandidaturo. Začeli bomo sa vprašanji koordinatorja, gospod Jar, Evropska ljudska stranka. Izvolite. Hvala lepa, gospod Fortunato, hvala lepa za vašo predstavitev. Imel bi kratko vprašanje. Torej, eh, bili ste regionalni ombudsman. In zato vas sprašujem sledeče, kako si predstavljate eh, sodelovanje regionalnih ombudsmanov eh, in evropskega ombudsmana, kako bi vi oblikovali to sodelovanje in kje vidite vi meje delovanja Evropskega varuha človekovih pravic? Torej, zanima me, na, na kateri točki boste rekli, no, to se mene tiče in to se mene ne tiče. Sicer pa bi se vam raje zahvalil za to, da ste danes z nami. pet kandidatov je pred nami in eh, to je iz našega vidika zelo napeto, kajti izbirali bomo pač med petimi kandidati. Hvala lepa, gospod Fortunato. Uh, mikrofon, prosim. Dale. Torej, to je os, eh, osrednje vprašanje, sodelovanje. Eh, torej, učiti se moramo drug od drugega. Torej, imamo, v številnih državah imamo podobne funkcije, ki imajo sicer različna imena, ampak združuje jih to, da so prijatelji državljana. Bil sem predsednik dveh mednarodnih organizmov, ko gre za človekove pravice. In sicer sem bil direktor eh, enotnega okenca eh, ombudsmanov Sveta Evrope in bil sem tudi eh, direktor mednarodnega ombudsmana. Tukaj gre za omrežje ombudsmanov sa celega sveta. Naloga ombudsmana je, da zadovolji državljana tako, da spremeni pravile igre. Sodelovanje je pomembno zato, da se učimo drug od drugega. Zanimivo bi bilo, če bi ukrepali drugače kot do sedaj. Kajti do sedaj je bilo tako, da je bil Evropski varuh človekovih pravic model za vse druge. Ampak obstajajo tudi drugačni primeri. Kajti eh, regionalni varuhi človekovih pravic lahko zadovoljijo potrebe državljanov. Eh, tak inštitut mora vedno zagotavljati neodvisnost in pa sposobnost, da konkretno rešuje probleme. Sicer bomo ustvarili občutek nemoči, kajti ne more biti tako, da imamo inštitucijo Evropskega varuha človekovih pravic, potem pa ta ob koncu ni sposoben reševati problemov. In zato je temeljnega pomena, da zagotovimo eh, sodelovanje ombudsmanov, ki se učijo drug od drugega.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 Zelo izčrpno eh, ste nam predstavili svojo desedanjo karijero. Natančno ste povedali, kakšne uspehe ste zabeležili kot ombudsman kampanje, pa tudi na mednarodni ravni omenili ste številna vprašanja. Toda Dajali ste, da eh, je pravzaprav eh, prenisko število pritožb, ki pristanajo pri Evropskemu varohu človekovih pravic. Dajali ste, da se je treba zauzemati za pravice državljanov. Eh, treba je zagotoviti, da se bodo državljani in inštitucije približali drug drugemu. Kaj, kaj bi vi storili za to, da bi okrepili vidnost Evropskega ombudsmana? In kaj bi vi storili za to, da bi preprečili eh, ta eh, razkol oziroma prepad med državljani in eh, inštitucijami? Vem, da ste zbrali številne izkušnje in zanima me, kaj bi lahko storili za to, da bi državljani imeli občutek, da so jim inštitucije bližje. Hvala lepa. Izvolite mikrofon. E la definizione di difensori. Torej, kaj je opredelitev Evropskega ombudsmana? On je kompetentni prijatelj državljanov, ki lahko rešuje težave. E, torej, e, na ombudsmana se obrneš, kot se obrneš na nujno pomoč na urgenci, ko imaš problem kaj je resnična naloga Evropskega varuha človekovih pravic, konkretni rezultati, tako da lahko ob koncu reče, da so problem v specifičnem položaju dejansko rešili. E, tako pa se vzpostavijo tudi novi predpisi civilizacije tako, da lahko ombudsman na koncu reče, da je rešil ta specifični eh, položaj oziroma odnos med državljanom in javno upravo. Na ta način smo rešili problem te konkretne osebe, hkrati pa smo šli do korenin tega problema in smo zavedno rešili ta problem. To pomeni, da se boriš proti slabi upravi. Če se dosežejo rezultati, je seveda jasno, da se ta rezultat multiplici, multiplicira. Eh, seveda je treba mm, sklicati konvencije, seveda je treba ombudsmana predstavljati na spletu, ampak najpomembneje je to, da mm, dejansko dosežemo rezultate, ki jih potem lahko predstavimo javnemu mnenju. Treba je vzpostaviti drugačen odnos med državljanom in javnim organom. In to mora zagotoviti Evropski varuh človekovih pravic. In ombudsman bi bil lahko pristojen za številne eh, primere, eh, za katere do sedaj eh, ni bil pristojen. Kajti pogosto se razpravlja o problemih, ampak na koncu ne pridemo do nobene rešitve. Muchísimas gracias. Ahora por el grupo de Renew um, tiene la palabra la señora Yana. Hvala lepa. Gospa Tom, Renew. Hvala lepa, hvala lepa za vaše odgovore. No, ravno pred tem sestankom smo imeli sestanek eh, koordinatorjev odbora PETI in znova smo razpravljali o geografski neuravnoteženosti pritožb. Če si pogledamo naprimer eh, raziskave Eurobarometra iz maja leta 2019, potem ugotovimo sledeče. Ljudje v različnih državah članicah različno poznajo človekove pravice. Naprimer, eh, etnična diskriminacija v neki državi. Naprimer, v Latviji eh, so resni problemi za, na tem področju. Samo uh, eh, 25 eh, odstotkov ljudi meni, da imajo s tem problem. Na nizozemskem, kjer je ta problem mnogo manjši, pa ima več kot 70 odstotkov ljudi občutek, da je to problem. Torej, ali vidite tu kakšno možno rešitev? Namreč, kako bi dosegli ljudi, kako bi okrepili zavedanje o tem, kaj so človekovi človekove pravice in kako se ljudje sami branijo. In ali vidite eh, vi tukaj kakšno rešitev za uravnoteženje? Kajti tu so določene države, ki, so iz, ki imajo zelo dejavne državljane, kjer imajo zelo dejavne nevladne organizacije, po drugi strani pa imamo države, kjer, iz katerih ne prihajajo nikakršni signali. Ampak problemi tam tudi so. Torej, kako vi vidite to? Mikrofon, prosim mediatore europeo, cioè la possibilità di dare a ciascuno la possibilità. Vsak mora dobiti možnost, da se izrazi in da se bori za dostojanstvo človeka in sicer povsod. Ta hip je položaj v Evropi zelo raznolik, eh, kot ste sami povedali. Toda treba je razširiti zavedanje o pravicah. Evropski ombudsman je drugi ombudsman, torej prvi ombudsman mora biti sam državljan, ki ne sme biti žrtev diskriminacij in tudi ne sme prenašati, da se drugi diskriminirajo. Torej, Evropski varuh človekovih pravic mora ukrepati eh, tudi kot vsega, eh, motor oziroma kot tisti, ki širi pravico v Evropi. Eh, torej, ombudsman je tisti, ki um, širi vest o pravici. Hvala lepa, sedaj pa gospa Auken, zeleni. Eh, Najlepša hvala, da ste prišli. Uh, no, Seveda, noben ombudsman ne more rešiti vsega, nima, česar nima v rokah. Nihče ni uh, eh, vse mogočen in uh, to ni vprašanje. Želel sem vas, želela sem vas samo opomniti, da nekaterih stvari pač. Eh, ne morete reševati, ker je to narava zadev. Za vas je v pristojnosti samo tisto, kar je stvar evropskega prava. Ampak Zdi se, da ste zelo kritični do načina, kako je predhodni ombudsman obravnaval eh, možnost poročil na lastno pobudo. Ta možnost je predvidena skladno s pogodbami v členu 228 in zanima me, kako nameravate vi izkoriščati to pravico do poročila na lastno pobudo. Eh, to ni vedno orodje, ki rešuje, ampak omogoča pa obravnavo. Torej, kako boste izkoriščali to pravico, ki vam jo daje pogodba? Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. To je temeljno vprašanje. Spoštujem delo, ki ga je do sedaj opravljala dosedanja Evropska varuhinja človekovih pravic, kajti zelo se je posvetila svojemu delu. Ampak treba si je pogledati konkretne rezultate. Potekale so naprimer tri kampanje. In te, vse, tri, e, vse te tri kampanje niso prinesle rezultatov. In to seveda vodi k frustraciji in občutku nemoči. Kajti, uh, Varuhine človekovih pravic je govorila o Baroso, nekdanjemu eh, predsedniku Evropske komisije, ampak ob koncu se stvari niso nič spremenile. Evropska ombudsmanka je govorila o Selmarju. Eh, tukaj je šlo za eh, generalnega sekretarja, upleten je bil tudi Evropski parlament, ampak tudi stvari se tudi tukaj niso nič spremenile. In potem je bilo govora o Dragiju, predsedniku Evropske centralne banke. In eh, tudi na tem področju se položaj ni nikakor spremenil. Ne želim eh, razpravljati o tem, ali so bile te eh, kampanje, te bitke upravičene. No, ta področja so gotovo zahtevala njeno pozornost in tukaj je odigrala pravilno ulogo. Ampak, torej, ulogo ombudsmana je treba soditi potem, ali je ombudsman bitko dobil ali izgubil. Ali je ombudsman uspel doseči konkretne rezultate, kot sem jih naprimer dosegal jaz v svoji regiji včeraj, ko smo postavili nadzornika za eh, invalide, kajti prejšnji ni bil primeren in jaz sem se temu zaprstavil. Rekl sem, da njega ne moramo imenovati in ob koncu sem dosegal pozitiven rezultat to ni odgovornost Emily Reilly, kajti ona je novinarka in kot novinarka je gotovo odlična in izvaja novinarske preiskave in je dosegla tudi veliko eh, medijsko odmevnost. Razprave je bilo veliko v teh treh kampanjah, ampak ob koncu so bili evropski državljani frustrirani. Kajti? Evropske državljani vidijo sledeče, če ombudsman ni sposoben uh, rešiti tega problema, zakaj bi se potem obračal na te. Uh, Zato je treba um, zadeve spremeniti in dvigniti kakovost. Omenili ste predpise, ki izvirajo iz pogodbe in pa kompetence varoha človekovih pravic. On mora imeti možnost, da gre pri preiskavi do konca in da konkretizira, katere pravice so bile kršene in da ob koncu prenese konkretne rezultate. Ne pa da enostavno samo ponavlja programe, kajti mi ne potrebujemo eh, nekoga, ki bo eh, govoril, kaj je potrebno storiti. Mi v Evropi potrebujemo Evropskega varuha človekovih pravic, ki rešuje probleme državljanov. Hvala lepa. Gospod Žatovski ima besedo, izvolite. Dobro, ja, takže eh, dovončam. Najlepša hvala, lep pozdrav tudi sam pozdravljam gospoda Fortunata in imam zan tri vprašanja. Na katerih področjih vidite največje težave, kar zadeva preglednost odločanja v evropskih institucijah? Drugič, ali bi želeli državljanom približati postopek priprave in pogajanj o pravnih aktih v Evropi? In tretjič, Ali menite, da pogajalski proces v trilogih je dovolj pregleden za evropske državljane in če ne, kako bi želeli to spremeniti? Hvala. Evropski varov človekovih pravic je tisti, ki jamči preglednost. Razen v izjemnih primerjih, ko je treba zaščititi vire, mora biti načelo, eh, ki velja za vse evropske organe, načelo preglednosti. Jaz se sam pogosto ukvarjam z dostopom do aktov. Javne oblasti pogosto ne omogočijo upogleda v akte in pri tem navajajo različne razloge. In v številnih primerjih sem omogočil dostop eh, do aktov državljanom. Eh, vse gre vedno na škodo evropskih državljanov. Včasih pa gre to tudi na škodo evropskih poslancev. Torej, mi, evropski državljani, izvolimo vas, evropske poslance, to, da eh, velik del evropske uprave ne spoštuje preglednosti. To velja naprimer za evropske agencije kajti o njih ne vemo veliko in eh, tam eh, preglednosti ni. Torej, tudi vašo vlogo v tem smislu je treba izboljšati. Treba je omogočiti dostop, ampak ne samo eh, sklepom, končnim aktom, ampak državljani morajo imeti dostop tudi do notranjih postopkov. Tako, da se eh, državljanom predstavijo, naprimer, tudi zapisniki. Naj vas. Uh, torej, sedaj sem uh, pač odgovoril na vaše vprašanje. No Najlepša hvala. Ne vidim gospoda Jarhulisa iz skupine GUE, pravi predsedujoča, tako da bo nadaljeval gospod Vince z LS. Najlepša hvala. Spoštovani kandidat, najlepša hvala za vašo predstavitev. Bila je precej tehnična, po mojem mnenju. Uh, Eh, poskusimo pa spregovoriti o področju, ki je pomembno za naš odbor, kajti podpiramo ne samo vlagatelje peticij, temveč poskušamo v čim večji meri eh, spodbujati tudi boljšo participativno demokracijo ter možnost pobude za državljane. Obstaja nova uredba, ki bo stopila v veljavo s 1. januarjem in urad ombudsmana igra pomembno vlogo kadar odbor državljanov naleti na upravne ovire eh, na strani Evropske komisije. Kako vidite vlogo ombudsmana pri podpiranju državljanskih pobud? Kako bi lahko več prispevali eh, na tem področju, seveda v korist državljanov? Hvala. Najlepša hvala. Izvolite. Mislim, da uh, sem uh, si v svojih dejavnostih vedno prizadeval za udeležbo. Naprimer, v Italiji morajo imeti organi, ki se ukvarjajo z naravnimi parki, takšne predpise, ki omogočajo udeležbo državljanov pri vseh postopkih, ki zadevajo uh, okolje. To, da ti organi za upravljanje park tega niso zagotovili. In jaz sem eh, predlagal celo to, da bi razpustili eh, svete, občinske svete, kajti eh, zatega, ker niso zagotovili udeležbe državljanov. In tako so ti upravitelji parka v položaj izboljšali. To sem zagotovil tudi v občinah. Naprimer, v določenih občinah ni bilo predpisov za udeležbo in tako niso jamčili načela suverenosti državljanov in pa udeležbe državljanov. Jaz sem se temu zoprstavil. In, eh, se, in eh, potem sem eh, dosegel to, da so občine sprejele to vrstne predpise. Pogosto se zgodi, da se določeni birokrati In določeni administratorji zoprstavijo temu, da bi državljani vstopili v javno življenje. In uh, jaz pogosto rečem, da je treba odpreti vrata državljanom. V občini Sasano sem omogočil zelo napredno udeležbo državljanov. Torej, predpisi sedaj predvi, predvedevajo to, da lahko državljan komentira oziroma izpodbuja kakršnokoli ukrepanje občine. Sedaj um, je tako, da je imenovan uh, tudi garant, na katerega se lahko vsi državljani obrnajo. In to so uvedli zahvaljujoč uh, eh, ombudsmanov. In jaz sem zagotovil, da so se italijanski eh, predpisi začeli dejansko uporabljati. Poleg tega eh, sem v Sasanu eh, zagotovil tudi to, da se ljudje dejansko družbeno udeležujajo. Predviden je tudi naprimer odprt mestni svet in tam ne sedijo samo izvoljeni predstavniki, Eh, tega se lahko udeležijo tudi predstavniki civilne družbe. Tukaj ne gre samo za uresničitve eh, nekega načela, tukaj gre za predpise, ki so bili odobreni in to eh, bi lahko uporabljali tudi kot pilotni projekt, zato da bi res odprli vrata državljanom. Hvala. Zdaj ste zopet na vrsti predstavniki socialistov. Kolega Ameliks ima besedo, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala, da ste z nami, gospod Fortunato. No, družba zelo pozorno spremlja delo javnega sektorja in kot evropski ombudsman bo vaša vloga preiskovati trditve o slabem upravljanju v evropskih institucijah in organih, ter da boste morali proaktivno obravnavati širša sistemska vprašanja. Glede na nezaupanje in glede na eh, negativen odnos, ki ga imajo evropski državljani do evropskih institucij, kako nameravate zmanjšati razkorak med državljani in zlasti Evropskim parlamentom? E, evropski ombudsman je instrument Evropskega parlamenta, zato da je lahko državljano nenehnem dialogu z evropskimi institucijami to je instrument. Beseda ombudsman pravzaprav pomeni eh, eh, človek, ki posreduje, eh, torej to je nekaj, kar izvira iz Švice. Tukaj gre pravzaprav za kompetentnega posrednika, institucionaliziranega posrednika, ki da glas državljanom, ki pogosto nimajo glasov. Pogosto se zgodi, da državljani povedo prave stvari, resnične stvari, ampak nimajo možnosti, da bi jih kdo slišal. Posrednik je eh, pravzaprav glas državljana, megafon državljana in tako ustvarja zaupanje. Kajti temeljna tema povsod po Evropi je odnos med državljanom, voljivcem in pa političnim predstavnikom. Pogosto je tako, da državljan voli in uh, potem uh, se ne zgodi nič do naslednjih volitev. Ombudsman pa ostane med državljani in zagotavlja uh, to oziroma upominja uh, na to, da so inštitucije bile ustvarjene uh, uh, za državljane. Gospa Müller, hvala lepa. E, Evropski varuh človekovih pravic je pri izvanju svoje funkcije sicer neodvisen, je pa tesno povezan in vezan na Evropski parlament. V enem od prejšnjih odgovorov ste dejali, da e, uprava oziroma vodstvo Evropske unije ni podvrženo obveznosti preglednosti. Eh, no, večina uh, pooblaščencev na področju pravic se običajno ukvarja s komisijo, ampak tudi parlament je predmet preiskav, kjer vidite največje težave pri upravljanju Evropskega parlamenta in kako nameravate uporabiti svoje, preisko, svoje preiskovalna pooblastila za to, da bi te težave odpravili. Votiamo i parlamentari europei. Evropske državljane izvolijo poslance. Vi ste predstavniki ljudstva. Vse to, kar eh, je v Evropskem parlamentu, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, je vam na uslugo. In vi, eh, Ruski parlament je zato, da vi upravljate svoje naloge eh, v službi državljano. Torej, kakršna torej kakršno, uh, torej vse, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, je treba gledati skozi to prizmo. Evropski poslanci morate zagotoviti, da bo Evropska uprava na voljo državljanom in tako bomo naredili v kakovosti velik korak naprej in zagotovili zaupanje. Pogosto se vam čisto konkretno zgodi, da naletite na ovire, kajte vse, kar lahko zagotovite, je to, da postavite vprašanje in čakate na odgovor. In v tem primeru, ko vi izgubite eh, možnost, eh, oziroma ko se vi eh, soočate z oviro, se soočajo z oviro vsi državljani. In s tem se mora ukvarjati tudi varuh človekovih pravic.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 in vidim številne predloge, ki ste jih podali v zadnjih letih. E, me pa zanima, kar zadeva evropske institucije, kako nameravate v prihodnje uporabljati pravila, ki veljajo za institucije. Bi želeli, da se razširi obstoječi okvir, ali bi želeli eh, zlasti ustrajati pri črki zakona in to uporabljati pri svojem delu. In pa drugo vprašanje v zvezi z invalidi. Danes je svetovni dan invalidov, torej je odlična priložnost, da vam zastavim naslednje vprašanje. Žal že zelo dolgo Eh, prihaja do ombudsmana zelo malo eh, pobud ali zahtev strani invalidov. In eden od razlogov je tudi to, da je za te ljudi dostop do ombudsmana zelo težaven. Zato sprašujem, kako se nameravate tega lotiti v prihodnje. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Uh, Prvo vprašanje eh, se nanaša na pristojnosti ombudsmana. Torej, izhajamo iz sedanjih predpisov in če bi se držali teh predpisov, potem bi lahko že marsikaj zagotovili. Kajti pristojnosti, ki izhajajo iz predpisov, se morajo izvajati do dna. In najprej je treba eh, preučiti vsak eh, primer na podlagi teh predpisov in zagotoviti konkretne rezultate. Potem pa bi lahko razmislili tudi o drugih možnostih. In lahko bi dali Evropskemu ombudsmanu neko nadomestno pristojnost. Torej, če eh, še naprej obstajajo problemi za določeno upravo, potem bi lahko dali Evropskemu varuhu človekovih pravic eh, pristojnost, da zadevo uredi, ne da se eh, morate pri tem obrniti na sodišče. In eh, ljudje, ki nimajo sredstev, da bi se obrnili na odvetnika, bi na ta način lahko reševali svoje probleme. In potem je tu še vprašanje invalidov. Seveda je treba tudi v tem primeru spoštovati predpise in vsak mora dobiti možnost, da doseže to, kar izhaja iz predpisov, ampak predpisi se pogosto ne um, uresničujejo, kajti treba je odpraviti uvire pri dostopanju do zgradb. Naprimer, jaz sem v Italiji zagotovil, da so odpravili te uvire, pričemer odpravljanje izvira iz predpisov. In seveda, Evropski ombudsman uh, mora ščititi tudi invalide. Quería recordar que ahora ya estamos en el turno de un minuto. Najlepša hvala. No, zdaj pa prehajamo v fazo eno minuto za vprašanje, ena minuta za odgovor. Besedo ima predstavnik skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje imam. Da bi bolje razumel vaše poglede in stališča, bi želel zastaviti vprašanje, ki je enostavno, ampak pomembno za, zelo, za vse nas. Eh, vloga ombudsmana je več kot da je zgolj medijator. Eh, kakšni so vaši specifični cilji, ki jih nameravate doseči tekom mandata in katera so tli glavna delovna področja, ki se jih želite lotiti? Sono Cilji so sledeči. Javna uprava mora postati hitrejša, prijaznejša, bolj človeška, učinkovitejša in bolj pravična. Evropski varov človekovih pravic mora odgovoriti na preprosto vprašanje. Ali sem zagotovil, da bo, Evropska, da bo javna uprava učinkovitejša, hitrejša in prijaznejša in to je moj program. Ukvarjal se bom z vsakim posamičnim vprašanjem in vedno se bom vprašal sledeče. Kaj moram storiti za to, da bomo iz te zgodbe iztisnili več? Program je torej sledeč. Državljan mora dobiti občutek, da je javna uprava njemu na uslugo, kajti dogaja se nekaj čudnega. Mi ustvarjamo javne organe, občine, regije in potem eh, iz tega izrast, eh, izrastajo organi, ki, do katerih državljani ne dostopajo. Evropski varuh človekovih pravic mora biti stalno eh, prisoten in mora javne organe nenehno opozarjati na to, da oni služijo državljanom metodo bom uporabljal, eh, metodo, ki sem jo uporabljal v posamečnih primerjih na italijanski ravni, bom uporabljal tudi na evropski ravni in tako bomo dosegli kakovostni dvig vloge varuha človekovih pravic v Evropi. La signora Danoka. Gospod Danoka. Najlepša hvala. Gospod Fortunato, hvala, da ste prišli. Dve vprašanje imam. Eh, obtožili ste gospod Reli da ni bila dejavna, ko gre za promocijo položaja ombudsmana in da je rezultat tega tudi nizko število pritožb. Eh, koliko pritožb oziroma peticij pa ste vi prijeli kot regionalni ombudsman? Eh, kakšna je bila vaša stopnja uspeha, torej sorazmerno glede na število prijetih pritožb? In pa drugo vprašanje. Ko ste odgovarjali na vprašanje o preglednosti, ste dejali, da ima Evropski parlament možnost vplivati na druge institucije s svojo preglednost, ampak pravzaprav niti nimamo pogosto te možnosti, če svet naš predlog zavrne, ga pa zavrne. Torej, ne vem, ali ne razumete najbolje, kako se sprejema odločitve v Evropski uniji ali kako pač kakšna je interakcija med različnimi institucijami, mi na delovanje sveta ne moremo vplivati. Da. No, to sta dve vprašanje. Kar se tiče prvega vprašanja, ukvarjam se s tisoči pritožb, čeprav gre tukaj samo za preprosto regijo v Evropski uniji je eh, toliko držav in toliko ljudi in zato je 900 eh, pritožb res zelo malo, kajti pri nas v kampanji dobimo 3000-4000 pritožb, ki izhajajo iz težav ljudi. Kar se tiče vloge poslanca, sem dejal, da mora biti Evropski ombudsman zagovornik državljanov, in mora biti hkrati tudi ombudsman poslanca. Kajti 90 odstotkov Evropske unije eh, ni na pogledu, ni eh, nekako se izmakne eh, predstavnikom, eh, izvoljenim predstavnikom ljudstva. Kajti vi v marsikaj nimate pogleda. Jaz si predstavljam evropskega ombudsmana, ki vam pomaga in ki vam pomaga opravljati vaše naloge. Jaz sem si prebral vprašanja poslancev in ta vprašanja razkrivajo to, da ste odkrili številne slaba upravljanja. Ampak potem zapadete neki upravni igrici. Vi postavite vprašanje in potem eh, čakate vprašanje. Ob koncu pa se nič ne zgodi. Evropski ombudsman bi se moral ukvarjati z takimi vprašanji in bi se moral preventivno ukvarjati z rešitvami. Če bom um, uh, uh uvedel postopek, potem bom dobil možnost, da um, dobim pozitivne rezultate. Kajti sicer, če tega ne bomo zagotovili, potem bo vse skupaj vodilo zgolj uh, v frustracijo in to važe tudi slabo luč na inštitucije in to ne bo koristilo nikomor. Gracias, Hvala lepa, gospod Strakaneli. No. Hvala lepa, se upravičujem. Hvala lepa, gospod Fortunato. Pozorno sem prisluhnil vašim besedam eh, in eh, Naloga Evropskega varuha človekovih, torej naloga našega odbora je ta, da izvolimo kandidata, ki bo kar najbolje zagotavljal neodvisno ulogo ombudsmana. Ko bomo poslanci eh, glasovali oziroma volili v Štrasburgu, ne bomo odločali o tem, ali lahko Evropski varoh človekovih pravic um, zagovarja ta ali drugi interes, ampak ali lahko dejansko poskrbi za težave državljanov. V luči tega, kar ste povedali, vas sprašujem sledeče. Ali menite, da imate kompetence? Razložite nam, zakaj menite, da lahko vaše dejavnosti, vaš kurikulum, vaš program, vaši pogledi, ki izvira, izhajajo tudi iz odgovorov na vprašanja kolegov. Ali, torej, kaj je, torej, zakaj bi izbrali vas? Kaj, zakaj ste vi drugačen? Kaj vas razlikuje od drugih kandidatov, glede na vse to, kar ste povedali o sebi? Hvala. Mikrofon, prosim. Giuridica, perché si ha a che fare con delle normative. Torej, imam pravno znanje in treba je zagotoviti odgovore in pri tem spoštovati pravice državljanov. Hkrati pa eh, si želim tudi konkretnih sprememb znotraj postopkov. Vzemimo sodnika, ki ima pravne sposobnosti, pravne kompetence in on lahko, naprimer, odloči, ali ima človek prav ali ne. Ne ampak to je nekaj posebno drugega kot to, kar mora predstavljati ombudsman. Ombudsman mora spremljati državljana na poti do rešitve. Jaz bi rad trpljenje državljana spremenil v nasmeh. Seveda, zdravnik ne more biti nekdo, ki nima medicinskega znanja. E, potrebno je specifično znanje. Oseba mora imeti tudi, eh, torej, če ima oseba sicer eh, dobro voljo, to še ni dovolj, če eh, nima pravnega znanja in če ne zna uporabljati predpisov in če ne zagotovi, da se ti predpisi uporabljajo pri vsakem postopku na poti do rešitve. Tehnike, metode, možnosti je treba imeti, zato da se pozitivno reši problem. No Najlepša hvala. Ne vidim kolegov uh, McCarthyja oziroma gospoda Furoreja, pa tudi ne kolega Nika, tako da očitno ni več vprašanj, lahko zaključimo s to predstavitvijo, razen če bi kdo uh, želel spontano spregovoriti. Očitno ne. Torej lahko damo gospodu Fortunatu tri minute za zaključek predstavitve. Justicija. Mi vsi upamo, da bi vzpostavili pravico eh, v Evropi. In želimo se, da bi bil ombudsman državljanski prijatelj, prijatelj državljanov, ki bo um, omogočal oziroma spremljal tudi postopek vključevanja v Evropski uniji, tako da se bodo vsi počutili evropejce in da bodo vse evropske inštitucije v službi državljanov. Pomembno pa je tudi to, da poslanci um, izbe, oziroma spremite svojo odločitev na podlagi kurikuluma in da eh, odločite eh, tudi, ali eh, je zagotovljena neodvisnost, kajti ne more biti tako, da je ombudsman hkrati tudi v nadzornem svetu nekega multinacionalnega podjetja. No, to seveda ni skladno z vlogo varuha človekovih pravic. Evropski ombudsman je človek, ki bo pet let spremljal postopek delovanja Evropske unije. On bo dal vsakemu možnost, da ponovno opredeli, kakšni bi morali biti odnosi med Evropskim parlamentom in drugimi inštitucijami. Evropski ambudsman je zelo napreden instrument, zelo napredna eh, inštitucija, uh, ki vam bo eh, pomagala pri eh, opravljanju vašega vsakodnevnega eh, dela in pa ki ta funkcija bo tudi zagotovila, da bo Evropa postala bolj pravična. Najlepša hvala, hvala, da ste bili z nami, gospod Fortunato. Odbor za peticije je vedno tu in služi državljanom, vsi služimo državljanom, kot ste podarili. Kar nekaj poslancev in poslank bo sodelovalo tudi na naslednji predstavitvi, ki se bo začela ob 11.20 minut, torej si lahko vzamemo 10 minut odmora. Hvala lepa. Bueno, continuamos, continúo en español. Estamos ahora en el hearing del segundo candidato. Como ustedes saben, lo hacemos. Tony Nadaljuemo. Z nami je druga kandidatka. Kandidati so razporejeni po abecednem vrstnem redu, kot sem pojasnila. In naslednja kandidatka je Julija Lafranc.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 Torej, kar začnimo. Imate deset minut za vašo predstavitev, potem pa sledijo vprašanja. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani poslanci in poslanke, hvala, da ste mi dali to priložnost, da predstavim svoje zamisli glede položaja evropskega zagovornika človekovih pravic. Tekom mojega celotnega življenja so bile človekove pravice, dostojanstvo in pravna država zame zelo pomembni. Rodila sem se in odraščala v sovjetskem režimu v Estoniji in na lastni koži sem občutila, kaj pomeni dobiti svobodo in kaj pomeni pristopiti k Evropski uniji. Ko je Estonija postala samostojna, sem lahko študirala in živela v tujini. Študirala sem pravo v Nemčiji, živela sem v Franciji, naučila sem se vrste jezikov. Moji trije otroci so tako istonci kot francozi. Sem odličen primer tega, kaj je Evropska unija prinesla generaciji Erasmusa. Sem evropejka vendar pa nisem pozabila na svoje korenine, ki izhajajo iz majhnega ribiškega otoka v Estoniji. E, člani te skupnosti me spremljajo in me sprašujejo, kaj je ta evropski zagovornik človekovih pravic, kaj počne. In govorim jim o tem, kako sama vidim ta položaj. Uh, Pojasnim jim, da če imajo težave z Evropsko upravo, je Evropski ombudsman tu, da jim pomaga. Povem jim, da imajo temeljno pravico, da se pritožijo Evropskemu ombudsmanu in da je Evropski ombudsman varuh dobrega upravljanja in varuh temeljnih pravic. Evropski ombudsman ne sme podvajati političnega dela Evropskega parlamenta in njegovih odborov. Prav tako ne sme podvajati dela organizacij na področju človekovih pravic in mednarodnih institucij z področja človekovih pravic. Prav tako Evropski ombudsman ni sodišče. Ne more v svojem delu slediti političnim ali kakim drugim usmeritvam, temveč mora svoje delo utemeljiti na dobrem poznavanju prava in na dobrem občutku za pravico. In to je tisto, kar lahko sama ponudim. Po poklicu sem pravnica imam več kot 15-letne izkušnje v vlogi sodnice na vrhovnem sodišču Estonije, na področju upravnih in ustavnih sporov in pa tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasburu, ki velja za vest Evrope. Sojenje v primerih z različnih področji, z področja okolja do terorističnih primerov, od uh, ugrabitve otrok do svobode eh, izražanja. Eh, no, eh, bila sem dovolj pogumna, da sem odločala tudi v kontroverznih zadevah, da sem odločala o življenju in smrti. Poznam pritožbe in težave ljudi. Poznam pa zelo dobro tudi, kako deluje uprave, kajti bila sem javna upravnica v Estoniji, kjer eh, imamo eh, elektronsko upravo in ne smemo pozabiti na človeško plat. Zelo dobro poznam tudi evropsko pravo, kajti bila sem profesorica evropskega prava na univerzi v Tartumu. Vodstvo oziroma vloga v mednarodnih eh, organizacijah mi je dala pogum, da nastopam tudi na mednarodnem trgu vsi spoštujemo moč demokratične politike in koristi, ki jih lahko prinese evropskim državljanom. Nikoli nisem bila članica specifične politične stranke in za me je zelo pomembno, da je Evropski varuh človekovih pravic neodvisen, nepristranski in da uživa zaupanje državljanov in institucij. Tako, zdaj veste vse o meni. Ampak eh, zakaj kandidiram za ta položaj? kandidiram za ta položaj, ker res verjamem v potencijal tega položaja. Verjamem, da lahko naredi marsikaj dobrega za evropske državljane. Vem in eh, mi je povsem jasno, kakšne so prednosti tega položaja, pa tudi kakšne so njegove slabosti. Želela bi nadgraditi prednosti in rešiti težave. ključna težava je najverjetneje, da institucije Evropske unije in državljani Evropskemu ombudsmanu ne zaupajo. Kaj ti priporočila Evropskega ombudsmana ne temelijo več na pravu. Institucije tudi v nekaterih pomembnih primerjih priporočil Evropskega ombudsmana niso sprejele. Naj vam navedem primer. Gre za izdatke eh, poslancev Evropskega parlamenta. V tem primeru je celo Evropski parlament kritiziral Evropskega ombudsmana, ker se je javno oglasil, preden je prisluhnil stališču Evropskega parlamenta. Pravično sojenje je ključno vidimo, da stopnja uresničevanja priporočil Evropskega ombudsmana upada in statistike kažejo, da čeprav imamo več kot 500 milijonov evropejcev, ki živijo v Evropski uniji, eh, letno ombudsman prejme samo približno 2000 pritožb. Večkrat sem se pogovarjala z dvema nekdanjima ombudsmana, ki sta me pravzaprav tudi navdihnila za to kandidaturo. Uh, Pogovarjala sem se tudi s številnimi nacionalnimi ombudsmani, vključno z generalnim sekretarjem Mednarodnega instituta ombudsmanom. Številni med njimi so pravniki, nekateri so eh, bili tudi v vlogi sodnikov. Tako da imam zelo konkretno vizijo o položaju evropskega ombudsmana in predvsem gre za zagotavljanje dobre storitve za evropske državljane. In eh, tu bi želela eh, temeljiti na dveh stebrih eh, dobrem strokovnem znanju ter občutku za pravičnost in človeškem pristopu. Eh, za uresničevanje tega načrta imam zelo konkreten uh, načrt in to sem vam tudi razposlala. Žal nimam časa, da bi uh, predstavila podrobno vse, bom pa izpostavila pet ključnih točk. Ključna naloga Evropskega ombudsmana je reševanje pritožb in zagotovila bom, da bo Evropski ombudsman Eh, resno vzel in obravnaval vsako pritožbo, kajti vsaka pritožba kaže, da je v Evropi nekaj narobe. Vse pritožbe morajo biti enakopravne. Prav tako bom zagotovila eh, oziroma pozorna na to, da bo zaščita ranljivih skupin, naprimer starejših otrok, eh, manjšin, prosilcev za azil, beguncev ter invalidnih oseb, mimo grede, Naj vas opomnim, da je danes mednarodni dan invalidov in zagotovila bom, da bodo njihove pravice vedno spoštovane. Druga zelo pomembna naloga Evropskega ombudsmana so preiskave na lastno pobudo. Ta instrument bom uporabljala modro in v korist državljanov. In prva preiskava na lastno pobudo bi se lahko navezovala na uporabo tehnologije in digitalizacije v Evropski upravi preučila bi, ali je to skladno s pravicami evropskih državljanov in etičnimi načeli. Prav tako bi želela preiskati, kako je z sodelovanjem eh, invalidnih oseb v posvetovanjih o zakonodajnih pobudah komisije. S tem prihajam do tretje točke. Aktivno bom sodelovala v javnih posvetovanjih Evropske komisije o zakonodajnih pobudah, ki zadevajo pravice državljanov. In zagotavljam vam, da bom aktivno sodelovala tudi v delu Evropskega parlamenta, ko gre za kodifikacijo upravnih postopkov v Evropski uniji to bom počela, ker bi rada zagotovila, da bo eh, dobro upravljanje zapisano v, že v samo zakonodajo. Ključni cilj pa je seveda zagotoviti enakopraven in transparenten dostop do Evropskega ombudsmana za vse državljane. Vem, da ne obstaja javen registr eh, dokumentov pri tem organu, čeprav spodbuja preglednost in to bom zagotovila. Kar zadeva preglednost, lotevala se bom teh vprašanj in pri tem sodelovala tudi z nacionalnimi ombudsmani. In mislim, da je pomembno, da okrepimo kulturo odprtega opravljanja. In s tem prehajam do pete točke. To je usklajevanje in sodelovanje z Evropskim parlamentom, zlasti z odborom za peticije, pa tudi drugimi odbori, ter vzpostavitev stalnih kanalov sodelovanja z nacionalnimi ombudsmami, s katerimi želim sodelovati na vprašanjih, kot je naprimer zaščita žvižgačev. Gospe in gospodje, Želim biti prava voditeljica, sočutna voditeljica in zagotovila bom, da bo eh, Evropski ombudsman opravljal učinkovito delo, ki bo imelo rezultate. Evropski državljani se soočajo z resnimi izzivi in zagotoviti jim je potrebno, da obstaja pravna država in da so njihove pravice zaščitine. Uh, Eh, z podporo in eh, z, z vsemi stiki, ki jih imate vi eh, kot evropski parlamentarci, lahko dosežemo marsika in mislim, da je pravi čas, da na položaj evropskega ombudsmana zopet stopi pravnik, kot se je to zgodilo, ko je bil izvoljen prvi ombudsman. Uh, bom glas evropskih državljanov in pri tem bom uporabila vse svoje znanje in izkušnje ter eh, zagotavljam, da bom temu stotstotno predana. Najlepša hvala. Hvala. Začenjamo z ELS. Najprej Aksel Vos. Najlepša hvala, predsedujoča. Malo bom še počakal. Najlepša hvala, predsedujoča, in tudi vam, vam, gospala Frank, najlepša hvala za vašo predstavitev. Kratek bom. Eh, nekaj ste sicer že povedali o tem, ampak vendarle, akcijski načrt, ki ste ga predstavili, bi želeli bolje spoznati. Eh, zanima me, kaj so bistvene točke za to, da bomo lahko to bolje presodili. In pa še dodatno vprašanje. S katerimi eh, primeri ste se ukvarjali na Evropskem sodišču za človekove pravice? So bili to relevantni primeri v eh, sedanjem kontekstu? Hvala za pojasnila. Najlepša hvala. Ja, torej akcijski načrt, kot vidite, je zelo konkreten in tisto, kar bi tu želela izpostaviti, je približevanje evropskega ombudsmana državljanom. Eh, Tu imamo v mislih predvsem poenostavitev dostopa do Evropskega ombudsmana in tu želim zagotoviti vse tradicionalne kanale, pa tudi elektronske uh, kanale. Prav tako želim zagotoviti enakopravno obravnavo vseh pritožb ter poglobiti tudi večkulturnost in večjezičnost v uradu Evropskega ombudsmana. To uh, bi pomenilo, da bi uh, ombudsman ponujal tudi uh, Eh, pogovor v živo z evropskimi državljani na spletu. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z nacionalnimi ombudsmani in tu imam naprimer zamisel, da bi bilo mogoče tudi eh, začasno eh, poslati sodelavce iz uradov nacionalnih ombudsmanov k Evropskemu ombudsmanu, zato da bi to zagotovili dobro izmenjavo. Imam tudi konkretne zamisle glede preiskav na lastno pobudo. Eh, ampak to sem že omenila tudi v svoji predstavitvi. Tisto, kar pa bi še želela izpostaviti, je, da uh, bi želela obiskati tudi vse agencije, ki se uprav, ukvarjajo s uh, pravicami državljanov. No, uh, spraševali ste o primerih, uh, 160 tisoč primerov je bilo v obravnavi, ko sem začela delati na Evropskem sodišču. V številih sem tudi sama odločala. Morda pa bi izpostavila samo dva najpomembnejša. Prvi primer eh, se je navezoval na eh, zajetje talcev v Rusiji in sicer je šlo za priznanje, da so Eh, preventivni ukrepi organov ter tudi eh, smrtna sila, ki so bili uporabljeni pri osvoboditvi talcev, da je to predstavljalo kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Imeli smo ustno obravnavo v tem primeru in Tam je bilo prisotnih tudi vrsta žrtev oziroma starši, ki so izgubili svoje otroke. V tem terorističnem napadu so bili sami prisotni v obravnavni dvorani in potem, ko je bila sprijeta odločitev, smo prebrali, da so pritožniki imeli občutek, da je bila končno dosežena pravica in da jim je uh, končno nekdo jasno povedal, da je bila uporaba sile neupravičena. To je bil eden od najbolj zvenečih primerov proti Rusiji, ne pa edini. Uh, in pa drugi primer eh, na področju sovražnega govora in svobode izražanja v anonimnih komentarjih. To je tudi primer, s katerim sem se veliko ukvarjala in ta primer je bil pravzaprav res neke vrste temeljni kamen na področju eh, svobode izražanja in kar zadeva prepoved eh, sovražnega govora v anonimnih komentarjih na spletu. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa za SND, uh, eh, gospod Amarix. Hvala, tukaj sem. Hvala lepa za dober nagovor, me je prepričal, ampak imam pa podobno vprašanje, uh, kot sem ga zastavil že prejšnjemu kandidatu. Zagovornik človekov pravic uh, ni samo pravni posrednik. Uh, kje so širši cilji, k čemu se zavezujete v svojem potencijalnem mandatu in na katerih treh področjih uh, bi želeli napraviti največ? Hvala. Naj bom jasna. V kontekstu uh, ombudsmana je pravno področje enako, kot če začneš teči. Izhodišna točka je pomembna, če želiš eh, na koncu zmagati in prvi priti do cilja ali pa če sploh želiš priti do cilja. Pravni vidiki so izhodiščna točka, ki je zelo pomembna podlaga za celo tekmo. In potem, ko tečeš, seveda potrebuješ eh, smisel za pravičnost, eh, moralo, sočutje in pa empatijo ter pa vizijo. Vse to potrebuješ pri svojem delu. Kot rečeno, moja vizija je, da bi bil Evropski ombudsman bliže evropskim državljanom. In prav to je bistvo tako da državljani res zaupajo temu zagovorniku človekovih pravic in celotni instituciji in uradu. Tako da zagovornik res pomaga ljudem in pa upravi. Torej potrebujemo dobro, ne pa slabo upravljanje. In to je ključni element mojega prga cilja. Če želimo doseči ta cilj, eh, mora ombudsman stopiti izven bruselskega balona in se mora bolj približati nacionalnim um, ombudsmanom. Tako da bi zakonodajo EU ustresno uporabljali v državah članicah, um, pa tudi da bi spoštovali evropske vrednote in pa vladavino prava. Potem pa tretji vidik, še zelo pomemben za evropskega zagovornika človekov pravic. Eno so pritožbe, eno so pobude, ampak potem na podlagi analitičnega dela in preverjanja teh pobud, pa lahko potem zagovornik ugotovi, kaj lahko stori proaktivno, tako da pomaga državljanom in pa da so državljani v spredju celotnega ukrepanja. In kot sem zapisala v akcijskem načrtu, bi bila bliže državljanom, bi se ustrezno odločila o pritožbah in bi zagotovila, da institucije sprejemajo takšne pobude in pritožbe. Prav tako bo tudi začela pobude na lastno pest, če je to primerno. Prav tako imam tudi ustrezno vizijo za prihodnost, kajti Evropski ombudsman mora imeti urad, ki je odgovoren tudi za fakultativne protokole za pravice ljudi s posebnimi potrebami. Hvala. Zdaj pa. Gospa Müller za Rinjo. Najlepša hvala, gospa Lafrank. Evropski ombudsman je pri upravljanju svojih nalog seveda neodvisen in nepristranski, je pa tesno navezan oziroma povezan z Evropskim parlamentom. No, zelo jasno ste pojasnili, kakšne so vaše pristojnosti in kako pomembna je za vas neodvisnost, za kar se vam zahvaljujem. Bi pa v zvezi z vašo predstavitvijo in programom eh, natančneje rada videla naslednje. Morda lahko poveste, kakšne so vaše pridnostne naloge, ko gre za osebne in lastne pobude, ki jih uh, ima možnost eh, izkoristiti ombudsman. Boste izvajali tudi lastne preiskave in imate morda tu kakšne konkretne uh, predloge ali načrte. Zelo zanimivo bi bilo zame slišati kaj več o tem, kaj načrtujete. Najlepša hvala. No, kot rečeno, mislim, da je temeljna naloga ombudsmana reševanje pritožb in včasih pa je potrebno iti še dlje. Obstajajo pritožniki, ki želijo ostati anonimni ali ki ne izpolnjujejo subjektivnih pogojev za pritožbe, ker prihajajo izven Evropske unije. Uh, Eh, potem so tu pogosto tudi težave z evropskimi skladi, evropskimi agencijami eh, in tu je potrebno biti s temi organi zelo previden. Tako da mislim, da je Eh, na podlagi vsega tega mogoče dobiti dober pogled tudi v to, katere težave obstajajo onkraj pritožb in na katerih področjih bi lahko eh, ombudsman uveljavljal svojo lastno pobudo. Je pa zato potrebna učinkovitost in za učinkovitost so nujne poglobljene raziskave in uh, informacije. In prav zato zato je za me pomembno, da bi sodelovala v javnih eh, posvetovanjih glede eh, zakonodajnih predlogov, zato da eh, lahko pravzaprav vplivam tudi na oblikovanje zakonodaje. Zelo pomembno pa je seveda tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom in odborom za peticije, kajti odbor za peticije je tudi član Evropske mreže nacionalnih ombudsmanov, uh, Eh, in pozna eh, tudi težave, ki se pojavljajo na nacionalni ravni v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje. Torej, kar zadeva eh, preiskave na, na, na lastno pobudo, v tem vidim neko dodatno funkcijo, ki jo ima Evropski ombudsman in ki jo lahko izkorišča, ampak predvsem vedno v kontekstu dobrega upravljanja oziroma odprave eh, težav pri upravljanju, kajti takoj, ko evropski ombudsman spregovori o nečem, kar ni v njegovi pristojnosti, takoj izgubi svojo verodostojnost, škodo utrpi njegovo dobro ime in zato je zelo pomembno se držati pravil, kajti zaupanje državljanov je nujna osnova eh, in predpostavka za moje delo. Enako velja tudi za zaupanje drugih institucij. No, nekaj konkretnih predlogov so v svoji predstavitvi že eh, omenila, vse pa je navedeno tudi v mojem akcijskem načrtu. Najlepša hvala. Hvala, gospod Auken, za zelene. Hvala, da ste prišli. Bila sem nekoliko presenečena, ko pravite, da potrebujemo pravnika. Mislim, da v statutu piše, da ne potrebujemo nujno pravnika, potrebuje pač eh, ta zagovornik eh, pravno svetovanje v uradu. In eh, preden sem bila tukaj 15 let, sem prej več kot 20 let delovala v uradu za človekove pravice. Na Danskem. Sem, še vedno imamo tam tudi na uradu sliko um, Emil Orali. Ne vem, kje ste pobrali nekatere stvari, če pravite, um, da se bomo samo priklanjali drugim, potem mislim, da ne boste imeli dosti časa za druge stvari, ki jih mora praviti ombudsman. Kakšne naloge so težavne in morda nimate za dosti sredstva in pa virov. Ne vem točno, o čem govorite, ko pravite, da ni ustrezne pravne podlage. Res sem zelo presrečena. Eh, In pravite, da boste spremljali pobude um, torej, eh, na lastno pobudo. Glede Selmajera, gledajte, 60 odstotkov poslancev je podprlo tisto pobudo glede Selmajera. In tudi v letnem poročilu smo potrdili to pobudo. Velika večina je bila za v letnem poročilu, ampak se veste, kako je s pritožbami. Kako je bilo s Selmerjem, Barozom, Dragijem, vse so bile to pritožbe. Ampak kaj pa storili pri teh zadevah? Ali bi samo tukaj sprejeli poročilo na lastno pobudo? Kaj pa je s preglednostjo v svetu? Vse to bo zahtevalo veliko časa. Mislim, da smo vsi zadovoljni s tem, kar se dogaja. Tukaj. Mislim, da je prišlo do posvetov, eh, ki ti um, sem vse to ustrezno preverila. Hvala. Vsaj deset minut bi potrebovala za to, da odgovorim na ta vprašanja. No, ampak mi bo uspelo tudi v treh. Hvala lepa, draga poslanka Evropska parlamenta, bodiva si na jasnem. Nisem si jaz izmislila, um, da je uh, biti sodnik uh, primerna funkcija tudi za evropskega zagovornika. Vi ste to zapisali kot parlament, kajti je v statutu. V šestem členu, drugem odstavku, kjer piše, tisti, ki so kvalificirani za visoko pravno funkcijo v neki državi, so avtomatično tudi kvalificirani za kandidate za Evropske zagovornike človekov pravic. In potem jim ni treba dokazati, da so delali kot ombudsman prej, ker imajo to pravno kvalifikacijo. Zakonodajalec je to želel, ko je Evropski parlament sprejel ta statut v preteklosti. To je tako zaradi nepristranskosti in pa neodvisnosti in pa zaradi poštenega postopka. To je gotovo v DNK vseh sodnikov. To ne pomeni, da mora biti evropski zagovornik nujno sodnik. Tega nikoli nisem trdila, niti v svojem govoru. Torej, ni nujno, da je sodnik. Ampak, če pa imate kandidata, ki je bil sodnik in ima pravno znanje, uh, In če uh, ima ta kandidat tudi človeški obraz in potem še veliko izkušenj, ki so primerne za evropskega ombudsmana, potem mislim, da je to odlična začetna točka, ki se jo da upoštevati. In seveda um, se zarašam na vašo um, skupno modrost. Potem pa te zahteve na lastno pobudo. Modro je treba to obravnavati, kajti evropski ombudsman ne sme sprejemati pritožb od političnih delegacij ali skupin. Ko evropski eh, ombudsman začne to početi, to pomeni, da se povezuje s političnimi idejami in to ne sme biti tako, kajti vsi državljani, vsaka institucija mora zaupati ombudsmanom. Prav tako se mora evropski ombudsman posvetovati z drugimi institucijami, tako da se spoštujejo vsi ustrezni pogoji, preden nekdo spreme takšne zahteve na lastno pobudo in preden se ti izpele do konca. In to vam lahko ponudim. Prepričanost in pa spoštovanje. To pa še ne pomeni, da nisi zdosti pogumen. Kot je Gisberg, vrhovni sodnik iz ZDA, dejal, sem zadosti pogumen, da napravim tisto, kar je pomembno in to, kar verjamem. In potem je tudi pogumno, če prepričaš druge, da se ti pridružijo. Evropski ombudsman mora um, direktno povedati resnico tistim na oblasti, ampak na podlagi pravnega znanja. Sama ne bi, ne bi komentirala konkretnih primerov, ampak preden bi se spustila določena zadeva, bi se pogovorila z drugimi stranmi v postopku in svoje argumente bi potem utemeljila na argumentih, ko bi evropske institucije morale reči, gledajte, to in to je pa zelo pomembno in tega in tega pa ne smemo storiti. Zakaj ne? Bi rekla, zakaj ne? In potem mora povedati takoj, zakaj ne. Zakaj tega ne smemo storiti? In če rečejo, to je zaradi zakonodaje ali pa kaj drugega, potem pa lahko rečemo, mi imamo tukaj Evropski parlament in se bomo obrnili na parlament tudi z resolucijo in pa s priporočili. In parlament nam potem lahko pomaga. Evropski ombudsman je eh, povezava eh, med demokracijo in pa vladavino prava. Hvala.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 in pa lobiranje tretjih strani v postopku odločanja v instituciji, ali so predpisi trenutno dobri ali ne in če ne, kaj bi spremenili. In potem še naslednje vprašanje, kajti prvi kandidat mi ni odgovoril na to naslednje vprašanje, namreč pogajanje o zakonodajnih aktih, namreč trialog, ali je to zadosti pregleden postopek za evropske državljane in če ne, kaj bi tukaj lahko spremenili. Hvala. Honorable member of the European Parliament. Hvala, spoštovani poslanec, hvala lepa za to vprašanje in vprašanja. Ja, sveda, marsikaj lahko naredimo na področju lobiranja in stvari izboljšamo. Lobiranje je pomembno z, eh, tudi zaradi preglednosti in pa odgovornosti. In z tega vidika vem, da se trenutno pripravlja register med institucionalnih uh, lobistov in Evropski ombudsman vedno lahko tukaj pomaga in vpliva na to, kako institucije opravljajo svoje upravne naloge, tudi ko gre za ta register. Ravno to bo treba napraviti korak za korakom, treba bo okrepiti tudi čim bolj odprto upravno kulturo. Drugi del, kjer je lahko ombudsman aktiven, pa je na postopku um, kršitev. Tukaj lahko uh, se zastavi pobuda Evropske komisije in potem komisija lahko sproži ta postopek zaradi kršitev in potem vidimo, kako se te postopke naprej obravnava in pa kakšni so argumenti. To je potem tudi odvisno tega, kako se evropska zakonodaja izvaja v državah članicah. Potem drugi del vašega vprašanja pa je, V teh trialogih je pomembno, da se vedno tudi vrnemo na vlogo držav članic v tem okviru. Zato moramo delati skupaj tudi na tem področju, skupaj z nacionalnimi ombudsmani. Evropski zagovornik eh, človeka pravic je tukaj zato, da se ukvarja z upravljanjem in pa slabim upravljanjem v e instituciji. In tega ne more početi sam sploh ko gre za preglednost in pa zakonodajo, naprimer v svetu, mora se ta evropski ombudsman povezati z državami članicami, z nacionalnimi ombudsmani. Ti mu ali pa ji lahko pomagajo pri preverjanju zakonodajnih pobud v državah članicah. Evropski ombudsman ponovno lahko spremlja ali je bil zagotovljen dostop do dokumentov in pa ali je bilo upravljanje dobro ali ne. Hvala. Gospod Džođoli se izguje, ga ni. Sedaj gremo na drugi krok. Po minuto imajo vsi sedaj, pa tudi minuto za odgovor. Gospod Vinci iz ELSA je naslednji, prosim. Thank you.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 Govorili ste o odboru strokovnjakov, imate veliko izkušenj in kako vam bo to pomagalo pri delu, me zanima. V svojem programu ste dejali, da je treba temeljne pravice bolj postaviti v okvir pristojnosti ombudsmana. Kako bi to vključilo v svoje delo? Bolj praktično. Potem drugo, komunikacija. V svojem programu ste govorili o komunikaciji z institucijami kaj pa komunikacija z javnostjo. Če bolje komuniciramo z javnostjo, potem bo več državljanov poslalo svoje zahteve na ombudsmana in kako bi to vključilo v svoj program. Hvala. Tänu , võib-olla ma vastan sellele küsimusele eesti keeles äh, , austusest erinevate keelte ja multikultuur- . bom govoril sedaj v estonščini zaradi spoštovanja do več jezičnosti v Evropski uniji. Temeljne pravice in svoboščine so gotovo del pristojnosti Evropskega ombudsmana. Je pa res, da je to včasih nekoliko bolj um, skrito pred očmi javnosti, kajti državljani ne pošljajo veliko pobud in pritožb na tem področju. In tukaj sem že pri vašem drugem vprašanju. Res, to, kar pravite, je ključno vprašanje. In odgovor je, da moramo bolj komunicirati z evropskimi državljani. V programu, ki sem ga predstavila, sem predvidela tudi določene obiske, vsaj v prvi polovici leta svojega mandata. Sveda, če me izvolite na mesto Evropske um, zagovornice človekove pravice. To niso samo vljudnostni obiski evropskega zagovornika um, nacionalnih ombudsmanov. Um, To so različne možnosti, da se pogovorimo z evropskimi državljani v državah. Lahko tudi po spletnih klepetalnicah to napravimo. To je še ena možnost. In tukaj mislim, da lahko izboljšamo delo evropskega ombudsmana. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Imam še eno vprašanje. Odnos med eh, Evropskim parlamentom in pa ombudsmanom. Uh, kot evropska zagovornika eh, človekovih pravic naj bi preverjali torej upravljanje pa slabo upravljanje v evropskih institucijah in proaktivno bi tudi poskušali poiskati glavne sistemske težave in jih odpraviti. Ni pravega zaupanja evropskih državljanov do evropskih institucij. To pogosto vidimo kot problem. In kako bi zožili to vrzel in pa razlike med evropskimi državljani in pa institucijami? Hvala lepa, dragi poslanec, za to vprašanje. To je zelo povezano tudi z odgovorom ravno kar. Evropski ombudsman mislim, da je povezava med demokracijo in pa vladavino prava. Sodelovanje z Evropskim parlamentom, tudi z odborom peti, je ključno. Tukaj lahko tudi prijemate pritožbe in pobude evropskih državljanov glede izvajanja prava skupnosti v državah članicah. In tudi to je ključno. To je lahko trajen kanal komunikacije, torej odbor eh, peti in pa urad ombudsmana. To je lahko stalen kanal, ne samo pri letnem poročilu ali pa pri posebnih poročilih. Posebna poročila so pomembna, seveda, ampak tudi redni stiki so izjemno bistveni. Obenem pa bi tudi zagotavljali nepristranskost in pa neodvisnost, ter bi tudi organizirali redne sestanke. Tudi Vi kot eh, odbor za peticije ste del Evropske mreže ombudsmanov. Mislim, da bi lahko ukrepili to vlogo. Hvala. Uh, hvala, gospa Vedre. Eh, hvala lepa, gospa eh, predsednica. Gospa Lafranc. Renew Europe je zelo zavezan temu, da se organizira konferenca o prihodnosti Evrope. Ta konferenca bi morala združiti Evropski parlament, komisijo, pa tudi vse druge institucije. Predvsem pa bi morali pritehniti državljane. Ehm, ombudsman torej igra ključno vlogo pri demokratizaciji Evropske unije in pa pri tem, da se upošteva pomisleke in pa težave državljanov. V svojih odgovorih ste veliko govorili o konkretni uh, ehm, razdelitvi vlog. Kako mislite razmišljati o tej konferenci o prihodnosti Evrope? Kako bi se odeležili tega in kako bi vi reformirali Evropska unija, kako bi bolj spodbudila aktivno sodelovanje evropskih državljanov. Hvala lepa, draga poslanka. Tudi francoščino lahko govorim. Ehm, res se obožujem ta jezik. Ehm, da, res ehm, neverjetno, pravno ključe. Prej smo imeli konvencijo Žiskar Destanga, In takrat sem ravno delala v Estoniji na Ministrstvu za pravosodje, takrat Estonija sicer še ni bila v Evropski uniji, ampak smo bili pa povabljeni na tamkajšnje razprave, ko se je Estonija pripravila na članstvo, ki je bila še pridružena članica. In se spomnim tistih ozračja takrat in vem, da je prvi evropski ombudsman prvi omenil, da bi imeli člen 41 eh, v listini in ta člen je ključen za nas vse, ker ti tam je govoril točno o tem, o dobrem upravljanju. Sveda podpiram to pobudo in mislim, da Evropski ombudsman bi lahko sodeloval pri teh pobudah. Skupaj, mislim, bi lahko podpisali kakšno pobudo skupaj z nacionalnimi ombudsmani, kajti tudi njihova stališča moramo poslušati. Tako da bi imeli splošen pregled tega, kar se dogaja, da bi vedeli, kaj državljani potrebujo v naših državah, pa tudi na šišji ravni, eh, na ravni Brusla in pa v Strasboru. In naslednje leto mislim, da bomo lahko obeležili 25. obletnico obstoja Evropskega zagovornika človekov pravic. Tudi to je pomembno. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora. Torej, gospa Benjamina Benjamina. Hvala lepa, gospa Lafranc, hvala lepa za predstavitev. Vprašanje glede lažnih novic. Lažne novice negativno vplivajo na demokracijo. Sovražniki odprte demokracije uporabljajo lažne novice. To so um, ljudje iz uh, totalitarnih in pa autokratskih režimov. Kaj mislite o tem? Ali je vaša prioriteta, da bi se bojevali proti lažnim novicam? In pa s kakšnimi instrumenti bi to storili? Kako bi zaustavili laž novice? In kako bi zaustavili negativen učinek eh, teh novic eh, na evropski demokratični proces? Much, this... Hvala lepa, draga poslanka. Sem že predstavila svoje izkušnje glede te teme eh, tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice. To je zelo pomembna tema in jo moramo resno imati naj vas spomni na pristojnosti Evropskega ombudsmana, namreč eh, ta mora zagotavljati ustrezno upravljanje v evropskih institucijah in če pride do sovražnega govora, potem mora ombudsman tudi proučiti to, kako se lahko takšna vprašanja reši. Potem pa še sovražni govor in pa um, sovražni govor v državah članicah in pa tudi lažne novice v državah članicah. Uh, tudi tukaj je izjemno pomembno sodelovanje z nacionalnimi zagovorniki človekov pravic. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa majstre. Hvala lepa, hvala za predstavitev, gospa Lafranc. Imam podobno vprašanje, kot smo ga slišali ravno prej. državljani niso zdosti blizu evropskim institucijam in to je problem. Eh, prej ste dejali, da obstaja nekakšen bruselski balon in ne vem, če bi rekla, da je balon, ampak ja, res obstajajo pa vrzeli in pa razlike. Eh, državljani se morajo počutiti, da so bliže evropskim institucijam in obratno. Prav tako ste omenili, da bi se lahko s spletnimi klepetalnicami eh, lažje povezali z evropskim državljanjem. Ali menite, da bi bil ta ukrep učinkovit. Ali mislite, da bi to spodkopalo dobro men pa resnost evropskih institucij? In še, ali predvidevate še kakšne druge ukrepe za boljšo komunikacijo, tako da bi državljani eh, menili, da so institucije bolj dostopne evropskim državljanom? Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana poslaka. Eh, to vprašanje me je navdihnilo. Ja, točno to potrebujemo. Tako lahko ukrepimo zaupanje evropskih državljanov v evropskega ombudsmana in pa svojo prisotnost, da lahko pokažemo, da smo tukaj in da nam je mar za njih. In prav je, da smo čim bolj dostopni in da se ne bojimo problemov evropskih državljanov nekateri ljudje imajo odlično znanje, ampak je treba tudi imeti smisel za človečnost in pa človeški obraz. In vse to je bistveno. Eh, včasih je stvari težko enostavno predstaviti in to potrebujemo, torej, tako da ljudje razumejo, kaj Evropska unija sploh počne. Potem pa še, zakaj je pomembno biti prepoznaven. Ne samo zaradi časopisov, ampak zato, ker lahko pravimo zelo resno delo in dosežemo napredek. Vsak teden bi tako objavila vse pritožbe, ki so bile obravnavane v različnih jezikih, bi to objavila in tako bi povečali ozaveščenost z nekaterimi specifičnimi primeri, tako bi videli, um, kaj ombudsman počne. Pa tudi države bi bolj pogosto obiskovala, tudi to je še ena možnost. Hvala lepa. gospod Arno. Um, imam konkretno vprašanje, gospa Lafranc. Me zanima, na kateri strani ste. Gre za konkretno nesoglasje med uh, svetom in pa parlamentom. Gre za dokument o pristojnostih ombudsmana. Parlament je februarja sprejel ta dokument in tam piše, da ima ombudsman pravico, da pripravi priporočila. Če ombudsman meni, da Evropska institucija ne izvršuje sodbe Evropskega sodišča na ustrezen način. To je bilo zapisano v uredbi, ki jo je sprejel parlament. Ampak pravna služba sveta in pa služba komisije, pa ste obe ugovarjali temu tolmačenju in eh, dejali so takole. Glede na člen 228 pogodbe delovanja Evropske unije, ombudsman nima pravice, da začne preiskave in preverjanje glede primerov slabega upravljanja, ko gre za uh, sodbe Evropskega sodišča uh, v svoji pravni funkciji, kot piše. Uh, svet še ni podal odgovora na to, ampak to pravijo pravne službe. In na kateri strani bi bili vi? Na strani vlad, um, torej na strani sveta ali pa na strani parlamenta? Najprej čestitke parlamentu za to pobudo. Lepo je, da ste revidirali statut Evropskega ombudsmana. Uh, To se po Lizbonski pogodbi prej še ni zgodilo. To je pomembna pobuda. Če me boste zvolili, kar bi mi bilo v čast, bi bila seveda vaša partnerica in pa sogovornica pri teh reformah. Tako bi lahko izražala svoje mnenje o vsem tem. Evropski zagovornik človekov pravic ima več možnosti za to, kako vplivati na evropsko upravljanje in pa institucije. Um, to pomeni v bistvu sodno prakso ombudsmana. To je nekaj druga, kot pa so sodbe Evropskega sodišča. In ombudsman, mislim, da mora preverjati to, ali uprava deluje smotrno in zagotavlja dobro upravljanje. Evropski ombudsman ne more preverjati izvrševanja sodb sodišče Evropske skupnosti. To počnejo druge institucije in pa organi. Ampak, če pa Evropska komisija želi sprožiti postopek zaradi kršitve ali če želi začeti postopek, ker država članica ni izvršila sodbe sodišča, potem pa mora Evropski ombudsman zagotoviti to, da pri tem postopku se upošteva vse upravne predpise. In to je ta vloga ombudsmana. Vedno mora ombudsman ostati v svojih pristojnostih, ampak je pa veliko točk, kjer lahko storiš nekaj, če veš, kakšna je zakonodaja in kakšne so tvoje možnosti. In če veš, kako lahko to potem uveljaviš v praksi, zato da tudi pomagaš državljanom in pa da se ukrepi zaupanje državljanov v institucije. Hvala. Gospod Lotovski? Ne. gospod Kartija Flure, je ni. Sedaj pa prosta razprava. Imamo še nekaj časa. Uh, eh, gospod Evren in pa gospod Kosa. A tam ste. Se vas pregledala. Se pravi, čujem. Torej, imate čas, seveda, uh, gospod Fure. Uh, mikrofon, prosim. Ok. In na eh, recente intervju. V um, intervjuju ste kritizirali preiskave sedanje ombudsmanke, ki pa so, po mojem mnenju, okrepile vlogo ombudsmana v zadnjih letih. Tukaj je govora o zaščiti državljanov in pa o tem, kako bi okrepili um, vidnost te inštitucije. V mislih imam preiskave, ki eh, jih eh, izvaja ombudsmanka glede Barosa, eh, kar se tiče njegovega dela v Goldman Sachsu skozi prizmo krize. Tukaj imamo skupino 30, ki dela na temačen, nepregleden način. No, in eh, potem eh, gre tukaj še za Martina Selmajerja, ki je bil takrat generalni sekretar Evropske unije. Torej za te tri stvari gre. Torej, kako boste vi obravnavali te zadeve, če boste um, izvoljeni? Ali mi lahko poveste kaj več o tem, prosim? Hvala lepa za to vprašanje. Moram biti jasna govorila sem o kritikah iz medijev in pa akademskih krogov. Nisem v bistvu sama sebe kritizirala. In kot sem že povedala prej, pomemben je način, kako izpostaviš vprašanje. To je pomembno. In pa tudi to, kako zagotoviš nepristranskost in pa neodvisnost Evropskega ombudsmana. Kaj ti, če institucije izgubijo zaupanje v Evropskega ombudsmana, potem ne bo več nobenih pritožb in pritožnik ne bo ničesar dosegel, potem se lahko vprašamo, zakaj sploh imamo to institucijo. Pošten postopek je ključen, to je treba spoštovati. Tukaj ne gre za to, da na koga kažeš s prstom. potrebuješ spremembe v strukturah in pa v večji preglednosti. Kot pravnica dobro vem, kako pomembni so pravni argumenti in pa kaj evropske institucije pričakujo. In lahko kot eh, dober partner povem, kako se stvari lahko zboljšajo. Tudi s prepričevanjem ni nujno, da um, se pojaviš vedno na prvih straneh časopisov. Ne, pomeni, da se tudi pogovoriš z Evropskim parlamentom. Ampak kot prvo, pa potrebuješ ustrezne raziskave in pa dober dialog z institucijami in pa z državljani. In prav tako treba zagovarjati pravice državljanov. Za to gre. Ne gre za nekoga ali pa drugega kot posameznika. Um, ribiči z. Uh, um, vasi, mislim, da dobro poznajo um, ljudi v svojem okolišu, ampak potrebujo pa dobro evropsko upravljanje in da zaupajo institucijam. To mora vedeti. Hvala, sedaj smo končali z drugim krokom. In tretji krok je sedaj. Uh, uh, Torej, gospod Evrim, potem gospod Kosa. Gospod Evrim, kot prva. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom govorila francosko, kajti uh, vem, da je um, vaša francoščina perfektna, gospa Lafranc. Čestitke za to. In se opravičujem, ker sem zamudila, sem ostala nekje v vlaku in upam, da ne bom ponavljala kakšno vprašanje. 45 odstotkov evropskih državljanov pravi, da ne poznajo svojih eh, pravic kot eh, evropskih državljanov in tudi ne vedo, kakšna je vloga evropskega ombudsmana. To so statistike Eurobarometra. Eh, marsikdo seveda pravi, da je Evropa preveč tehnokratska in predaleč od državljanov. Zato me naslednje vprašanje. Kot prvo, kako bi povečali prepoznavnost in pa okrepili dejavnosti Evropskega ombudsmana, potem kako bi lahko uh, evropske državljane bolj seznanili s pravicami teh in kako bi poenostavili sodelovanje med evropskimi ombudsmani um, in pa nacionalnimi um, ombudsmani, tako da bi vsi skupaj lahko bolje izboljševali pravice evropskih državljanov. Prej ste govorili o napotitvi nacionalnih ombudsmanov. Kaj mislite o tem? Um, hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Ja, mislim, da sem že kar nekako odgovorila na ta vprašanja prej v razpravi. Uh, tudi v svojem govoru sem se tega dotaknila, ampak lahko pa rečem, sedaj smo tukaj 3. decembra na tem mestu in ne morem biti na dveh mestih eh, istočasno, ampak rada bi tudi sledila konferenci v Parizu. Eh, francoski ombudsman je sprožil to pobudo. Namreč o um, žvižgačih in pa tisti, ki upozarajo na probleme. Uh, Tukaj lahko z nacionalnimi ombudsmani bolje sodelujemo. Nedavno je bila sprejeta direktiva, ki pravi, da nacionalne institucije in pa država članice nasplošno in pa nacionalni eh, ombudsmani se lahko ukvarjajo s temi temami, ki ste jih vi omenili. In to je dobra možnost sodelovanja. To je samo en primer sodelovanja med intervjuji in pa srečanji s nacionalnimi ombudsmani se mi je zdelo, da to sodelovanje, ki ga omenjam, še ni zadosti razvito in obsežno. Prisotnost v državah članicah, to je eh, kraj, kjer se vse začne. Tu se začne Evropa, namreč obiski v državah članicah in pa srečanje z državljanjem. To je zame bistveno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 Morda se kakšni moji kolegi s uh, mojim mnenjem sicer ne strinjajo, ampak eh, kakorkoli že. Če si pravnik, eh, to ni nujno dobro ali pa slabo, ampak na vsak način pa imaš kot pravnik veliko izkušenj na pravnem področju. Kako pa uporabiš te izkušnje, pa je drugo vprašanje. Kako poskrbeti, da bi bil Evropski ombudsman bolj učinkovit in pa bolj prepoznaven po celotni Evropski uniji marsikdo sploh ne ve za ombudsmana in ne ve, naprimer, kako uložiti pritožbo ali pobudo. Kaj mislite o tem, kakšne so vaše načrti pri tem? Potem pa še ljudje s posebnimi potrebami. To sem vprašal že prejšnjega kandidata. Namreč, kakšni so vaši programi na tem področju? konvencija OZN za pravice invalidov in pa izvane konvencije, um, vse to je treba bolje izvajati in izvane preverjati. Kako bi to napravili? Prvo vprašanje najprej. Um, hvala lepa. Torej, predstavniki uh, iz Urada nacionalnih obocmanov bi bili napoteni na urad Evropskega ombudsmana in tako imeli več izkušenj v uradu Evropskega ombudsmana in potem bi te izkušnje zdaj prinesli v svoje nacionalne urade. In Evropski ombudsman potem lažje vidi, kje so glavne države na nacionalni ravni. Mislim, da bi bila to zanimiva izkušnja za vse. Tako bi lahko še izboljšali sodelovanje z nacionalnimi ombudsmani. Pa še nekaj bi rada podarila. Jeziki so zelo pomembni včasih, kot pravite, je dostopnost eh, zelo ključna, potem je treba včasih najeti prevajalce in tolmače, če se nekdo želi obrniti na Evropsko ombudsmana. Um, ljudje um, vedno mislijo, da morajo nekaj napisati v angleščini, ampak jim je treba zložiti, da to lahko storijo tudi v svojem jeziku. In Evropski ombudsman je del širše mreže. Tudi odbor za peticije je tukaj zraven vsi skupaj preverjamo izvajanje konvencije o pravicah invalidov. Imamo potem še fakultativni protokol, ki ga Evropska unija še ni ratificirala, ampak bi bilo zelo dobro, da bi ta fakultativni protokol začel veljati, tako da bi imeli ljudje res dostop do Evropskega ombudsmana. Um, torej treba najprej izčrpati vsa pravna sredstva in potem se lahko obrneš na odboru Ženeve. Stane stiki tudi s temi um, kontaktnimi točkami za invalide. To je tudi zelo pomembno. Prav tako bi spostavila kontaktno točko za ljudi z invalidi v uradu Evropskega ombudsmana in te točke za pozvanje trenutno ni. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Oken. Thank you again and thank you for your Hvala. Hvala za odgovore, pa še vedno sem zbegana. Pravite, Evropsko obudsmano in pa nacionalno obudsmano, to ni eno isto. Razlike so velike. Da mi bi razdrave, um, naprimer, s tem se nacionalni obudsman ukvarja, evropski pa ne. Potem Um, če se želi nekdo prijaviti um, ali pa vložiti pritožbo, uh, potem mora biti na določen funkciji. Uh, eh, vi ste imeli sodelovanje in pa mreže in tako dalje, ok, vse v redu in prav, ampak res sem zbegana, da kar tako primerjate te funkcije med seboj. In pravite, da ne boste spremljali pritožb političnih strank ali to pomeni, da če je nekdo iz parlamenta in je potem seveda del politične skupine nekdo, da potem ne boste spremljali njihovih pritožb, ker vas bodo potem obtožili, da ste pristranski. In potem še drugo vprašanje. Člen šest. Iz eh, dokumenta ombudsmanov se nanaša samo na to, da mora biti ombudsman enako neodvisen kot eh, sodnik. To ne pomeni, da mora biti sodnik eh, prioriteta za funkcijo, ampak bistvo je, da je ombudsman neodvisen. In seveda, če si bil že prej v bistvu sodnik, potem si bil že preverjen in potem te treba še enkrat preverjati um, z tega pravnega vidika. Zato gre, gre za neodvisnost, ne gre pa za to, da je sodnik boljši kot pa kdo drug za funkcijo, če se da vsi izpolnijo kriterije. Morda sem vas napačno razumela, ampak uh, mi smo na to sedaj tako gledali. Hvala, no, čudovito, da se strinjava. Ombudsman mora biti neodvisen in nepristranski in pa uh, tudi uh, mora spoštovati etične standarde in se izogibati konfliktu interesov. To je tudi v poročilu eh, odpora peti glede letnega poročila Evropskega ombudsmana. In prav tako mora biti ombudsman prepoznavan kot nepristranski. Tudi ljudje morajo to videti v praksi. Če se pojavi obtožbe, da to ni bilo tako, če se zdi, da ima ombudsman politični vpliv, potem je to problem, problem zaupanja tudi med institucijami. In seveda v DNK vsaka sodnika je ta nepristranskost eh, in pa um, če je nekdo član politične stranke, potem gotovo ne bo čisto nepristranski. Sama bi vse to preiskala na različne načine, tako da ne bi izgledalo kot da je ombudsman nekako pristranski in pa da danes sprejema določene pobude ene politične stranke, jutri pa od nekoga drugega. Ne, ombudsman. Ombudsman mora stati trden in mora veriti v svoje prepričanja. In uh, zato želijo evropske državljanje ombudsmana. Ampak, kot rečeno, kot sem že povedala na sestanku v eni izmed skupin, uh, ombudsman ni nek božiček in tudi ni zlata ribica, ki izpolnjuje želje vsem po vrsti. Ne more biti talec političnih strank ali pa nevladnih organizacij. Ne, ombudsman je tam zato, da služi evropskim državljanom. In če se strinjate z menoj, mislim, da um, upam, da boste skupaj zadosti modri, da bi sprejeli to odločitev, da bi bil ombudsman res nepristranski pa neodvisen. In ta ombudsman bi potem tudi vedel, kaj je ključno, torej, da potrebuješ dobro izhodiščno točko, če želiš priti prvi do cilja ali pa sploh priti do cilja. Ja, se tudi približujemo koncu, cilju. V redu, sedaj smo končali s tem zadnjim krogom in sedaj imate besedo še za tri minute. Hvala lepa. No, to je bila odlična izmenjava eh, mnen, iz tega črpam navduh in rada bi še enkrat povezala. Eh, ombudsman je povezava med vladavino prava, to ni sodišče, to ni politična inštitucija, ampak eh, to je nekaj, kar oboje dopolnjuje. Če me boste izbrali, boste natančno vedeli, kaj boste dobili. Dobili boste Evropsko varuhino človekovih pravic, ki je nepristranska, kvalificirana, eh, usposobljena in ki spoštuje temeljne pravice in vladavino prava. In ki ima občutek za pravičnost in ki ima tudi človeški pristop. Torej, to je moja vizija evropskega ombudsmana. Imam tudi globalni pregled nad tem, kar se dogaja na tem področju. In želim si eh, tudi dobro uravnotežene etične eh, rešitve s pravičnim sojenjem ne, borim se, ne bojim se e, govoriti z oblastmi, zato da bi zagotovila dobro upravo. Delala bom za glavo, srcem in z rokami. In naj se vrnem k mojemu ribiču. Mornar ve da je najhuje, če se na morju začneš eh, prepirati, kaj če se z nekom spreš, se nimaš kam um, skriti. In zato mornarji zelo dobro premislijo, koga bodo vzeli seboj, ko gredo na morje. Oni izberajo tiste mornarje, ki poznajo svoje delo, ki so uravnoteženi, ki um, se ne bojijo viharja in ki ostanejo mirni. Hvala lepa. Eh, Res eh, lepa hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev in želim vam veliko sreče. Mi se bomo potem znova zbrali kasneje in sicer ob 14.30. Eh, Popovdne bomo nadaljevali s tremi javnimi predstavitvami. Torej, program je precej poln.